kakšna eh, vrzel med eh, obstoječimi eh, sistemi in transportom. Zato podpiram lokalno proizvodnjo. Hvala. Najlepša hvala. Naslednja je za dve minuti kolegica Berder. Najlepša hvala.